Um, dear colleagues, uh, Kolegice in kolegi, čas je, da začnemo. Sploh se nisem zavedal, da je ura že 11.25. Hvala vsem, ki ste prišli pravočasno. Bolje je, da kar začnemo. Danes do povdne je bilo dokaj nenavadno z vidika udeležbe, ampak hvala lepo vsem, ki ste tu. Najprej bomo slišali predstavitev strani gospe Vasilijadu, koordinatorke Evropske unije za boj proti trgovini. Lep pozdrav tudi kolegicam in kolegom iz odbora FAM. Na tej skupni seji vas lepo pozdravljam. Še posebej podpredsednico odbora FAM, gospod Hannibal. Pozdravljam, prihajava iz istega mesta, prvič skupaj so predsedujeva, saj niti ne, da vas to kaj posebej zanima, ampak. Hecno je, da po tolikih letih prvič so predsedujeva seji. Zdaj sem Mary nekoliko spravil v zadrigo, tako da kar prehajam na bistvo. Kot veste, kolegice in kolegi, imamo na voljo strategijo Evropske unije za odpravo trgovine z ljudmi, imenovali bomo kar strategija in to je ključni instrument, ki ga imamo za razvoj, sklevanje in izvajanje evropskih ukrepov na tem področju. Še posebej so ranljivi, naprimer, posilci za azil, migranti. Posebno pozornost bi morali posvetiti trgovini z ženskami, otroki in drugimi ranljivimi skupinami. Dobro je, da države članice med seboj sodelujejo in se usklajujejo, ampak to je treba še okrepiti. Danes se bomo pogovarjali o tem, kaj se je zgodilo po sprejetju te strategije, še posebej o tem, katere so naše prednostne naloge na tem področju, kako lahko okrepimo prizadevanje Evropske unije na področju preprečevanja trgovine z ljudmi. Pridem dam besedo koordinatorki, bom Meri podpredsednici odbora FAM predal besedo, na to pa besedo dobi gospa Vasiljadu za predstavitev. Gospa Honibol. Hvala, Klod, kot je rekel že Klod. Prvič so predsedujeva. Oba zastopava oziroma predstavljava London, prihajava iz Londona. To je dober razlog, zakaj je dobro, da sodelujeva pri tem vprašanju trgovine z ljudmi. To je nekaj, kar se dogaja tudi v Londonu. London je ena od destinacij trgovine z ljudmi. Sama sem se odnegdaj zanimala za to vprašanje, za trgovino z ljudmi, tudi klotce je. V odboru FAM smo se s tem veliko ukvarjali, kajti velika večina oseb, ki so žrtve trgovine z ljudmi, so ženske, zlasti jih to zadeva z vidika spolnega izkoriščanja. Vesela sem, da danes lahko sopredsedujem tej seji. Dobro je, da si izmenjujemo mnenja. Evropska komisija je priznala, da je trgovina z ljudmi hud problem. Obstaja vedno več žrtev, kot jih zajamajo uradne številke. Velika večina so ženske in deklice, ki so potem ne samo žrtve trgovine z ljudmi, temveč tudi žrtve spolnega izkoriščanja. Mislim, da temu posvečamo premalo pozornosti, kadarkoli govorimo o trgovini z ljudmi. Gre za trgovino z ženskami, za namene spolnega izkoriščanja. Mislim, da bi se to moralo odrasiti tudi v strategiji Evropske unije, ki jo bomo še sprejemali. To je pomembno tudi z vidika akcijskih načrtov in ukrepov, ki jih bomo sprejemali na področju boja proti tem pojavom. Besedo bom zdaj predala koordinatorki Evropske unije za boj proti trgovini za ljudmi, gospe Miri Vasiljadu. Koordinatorka je opravila ogromno dela na tem področju, zdaj pa nam bo predstavila strategijo Evropske unije za odpravo trgovine za ljudmi in za opredelitev nadaljnih konkretnih ukrepov. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala lepa obema. Hvala odboru Libe in odboru FAM za povabilo. Evropski parlament je vedno predstavljal tesnega zaveznika. Stalno ste se posvečali trgovini z ljudmi v zadnjih letih, tako da hvala lepa za delo, ki ga upravljate. Imamo Evropsko strategijo za odpravo trgovine z ljudmi za obdobje 2012-2016. Uspeli smo izpolniti vse ukrepe v tej strategiji. Zdaj smo ocenili nov družbeno-politični kontekst, o tem več malce kasneje, in pripravili smo cel niz konkretnih prednostnih ukrepov za prihajajoče obdobje. Tako da ne gre za strategijo samo po sebi, gre za niz resnih ukrepov, ki jih bomo poštevali pri svojem delu. Sporočilo smo že predstavili državam članicam v različnih skupinah tudi civilni družbi smo to že predstavili, deležni smo bili številnih pozitivnih odzivov, tako da hvala lepa vsem deležnikom. To sporočilo se osredotoča na preprečevanje. Namreč vse ostalo je prepozno, vsaj z vidika žrtev izkoriščanja. Tako da delamo pod tem krovnim terminom preprečevanje. Imamo tudi direktivo iz leta 2011 za področje boja proti trgovini za ljudmi. Sicer je trgovina z ljudmi zelo dobičkonosna oblika organiziranega kriminala, ampak istočasno je tudi zelo huda kršitev človekovih pravic, kot je to opredeljeno v listini. Zato je treba to obravnavati prečno. To je povezano s številnimi političnimi področji. Na tej podlagi lahko povem, da smo v oceni resnega organiziranega kriminala ugotovili, da je ta pojav še vedno huda grožnja za Evropsko unijo. To je oceno je pripravil Europol. V številnih pomembnih dokumentih se izpostavlja ta tematika, tudi v agendi o migracijah, o agendi o varnosti smo to opredelili, da je prednostna naloga za komisijo, pa tudi ko gre za razvoj, zaposlovanje, humanitarno pomoč. Naj najprej predstavim razmišljanje, na katerih temelji naše delo. Predsednik odbora Libe je že omenil povezave z migracijami. Trgovina z ljudmi ni pojav na tem področju sam po sebi. Dve tretjini žrtev z trgovine z ljudmi so evropske državljani. To so zadnji podatki strani Eurostata, UNODC-ja. Bi pa rada posredovala še nekaj informacij, ki so nas vodile pri našem delu. To sem v preteklosti že podarila. Leta 2016 je Mednarodna organizacija za migracijo opredelila 11 tisoč žensk in deklic, ki so prišle iz Libije, torej iz Nigerije preko Libije v Rim. 80 odstotkov naj bi jih bilo žrtve trgovine z ljudmi za namene spolnega izkoriščenja. To je 9000 žensk in deklic zgolj v letu 2016, zgolj iz ene države, zgolj preko Libije do Rima in zgolj v enem letu. Zato bi želela, da danes razmislimo o širši sliki. Če izračunamo, kakšen dobiček kujejo ti trgovci z ljudmi, v enem letu. 9000 deklic, 20 do 30 strank na dan, 90 evrov zaslužijo na zlorabo, 350 dni v letu, recimo. Zdaj to seštejte, pomnožite, ampak nekje pol milijarde evrov zgolj ko gre za transakcijo tisti, ki zlorablja trgovec za ljudmi, pri čemer nismo upoštevali zakonitih dobičkov, ki jih kujejo zakonita podjetja v okviru zakonitega poslovanja. Kaj imamo v mislih, ko govorimo o tem? 9000 žensk in deklic nekje spijo, nekje jejo, potujejo od točke A do B. Ljudje včasih vedo, včasih ne vedo, ampak zagotovo so te deklice, te ženske vidne, Se pravi, ta dobiček je tisto, ki bi se ga morali lotiti v tej verigi trgovine z ljudmi. To je tudi naslov prve prednostne naloge. Za 12-letno deklico v vasi v Nigeriji, ki konča v Bruslju, naprimer, predstavljajte si, koliko akterjev, koliko zlorabljevalcev, koliko zločincev, koliko tistih, ki ne vedo, sodeluje v tem procesu, koliko oseb se sooča s temi žrtvami na tak ali drugačen način. Komisija bi rada torej razvozljala, prekinila to trgovino in tr to verigo, znotraj katere se dogaja trgovina z ljudmi. Ogromno ženskim deklic je žrtev trgovine presomenila številko 9000, zgolj za en primer. Recimo 5020 tistih, ki jih zlorablja, eno leto zgolj 350 dni, zgolj za 9000 deklic. Raje sploh ne opravim izračuna. In nihče ni bil kaznovan, vsaj kolikor vemo, za to početje. Zato komisija želi najprej okrepiti boj proti kriminalnim združbam in mrežam, želimo prekiniti njihov poslovni model. To je prva najbolj pomembna prednostna naloga, po mojem mnenju. Želimo tudi spodbuditi države članice, približno polovica držav Evropske unije namreč še ni kriminalizirala tistih, ki vedo, da uporabljajo storitve žrtev trgovine z ljudmi. Zame je še vedno šokanten podatek, da številne države članice še vedno menijo, da če oseba vključena zavestno v ta zločin, v trgovino z ljudmi, ni kriminalizirala nekdo, ki bi ga lahko kaznovali. Naprimer, lahko kupiš torbico na ulici in boš eh, za to kaznovan, če pa boš, naprimer, izkoristil neko osebo, ki je bila žrtva trgovine z ljudmi, ne boš kaznovan. Zato je treba prekiniti s to kulturo nekaznovanja. Komisija želi spodbujati kulturo odgovornosti do žrtev. To so tudi rezultati poročila uporabnikov direktiva iz leta 2011 v členu 23.2 govori o tem. Direktiva od držav članice zahteva, da vsaj razmislijo o kriminalizaciji vseh tistih, ki vedoč uporabljajo žrtve oziroma storitve žrtev trgovine z ljudmi. Direktiva se nanaša na minimalne standarde, ampak mislim, da nobena država, ki še ni razmislila o tem, da bi kriminalizirala vse tiste, ki se zavestno vključijo v kazniva dejanja, ni spremljivo. Vsa orodja, ki jih imamo na voljo, moramo izkoristiti zato, da spodbudimo nacionalne organe, da jim pomagamo pri prekinitvi teh poslovnih modelov. Pripraviti moramo operativne dejavnosti, metodologijo, financiranje ključnega pomena v tem pogledu, pomagati moramo državam članicam pri preiskavah, pri pregonu, da bo vse skupaj bolj učinkovito, okrepiti moramo zmogljivosti, razviti urodja. In pomembno je, kot so države večkrat prosile, da vzpostavimo skupne preiskovalne enote, ne zgolj znotraj Evropske unije, temveč z državami izven Evropske unije. Trgovina z ljudmi ima več različnih oblik. Gospa Hannibal ima prav, ko pravi, da je večina žrtev ženske in deklice, ki jih izkoriščajo v spolne namene. Potem je tu še izkoriščanje zaradi dela. To je treba prekiniti v Evropi in drugod po svetu. Zato želimo spodbujati trajnostne poslovne prakse, želimo zagotoviti tudi ustrezne pogoje za delo v državah. Pomembno je, da so vrednostne verige proste žrtev trgovine z ljudmi. Veliko moramo storiti tudi na področju komuniciranja. Sicer vemo, da je nažalost vedno več žrtev, vemo tudi, da je parlament obsežno delal na tem, da zagotovimo zakonodajo, direktive, s katerimi lahko zaščitimo žrtve. Ampak problem je v tem, da zakonodaje ne izvajamo dosledno, žrtve nimajo dostopa do pravic. Sodelujemo pri številnih dejavnostih, zlasti v povezavi s svojimi agencijami, ker želimo poenostaviti delo držav članic, zato da zagotovimo žrtvam dostop do pravic. Odbor FAM je večkrat pozval preko resolucije in sicer, da pripravimo smernice z Evropskim institutom za enakopravnost spolov, zato da bodo države sprejele specifične ukrepe za pomoč žrtvam. Tudi Agencija za temeljne pravice naj pripravi smernice za sodelovanje, zato da bi preprečili trgovino z otroki. Imamo dobre namene, želimo odpraviti to obsežno problematiko migracij, želimo zagotoviti pravice žrtvam, ampak pozabljamo na to, da sta dve tretjini žrtev državljani Evropske unije, otroci iz Evropske unije. Zagotoviti moramo pravice vsem žrtvam, ne glede na to, kakšen je njihov status. Države članice morajo biti najprej zmožne identificirati žrtve. Zanima nas, kako delujejo njihovi nacionalni in čeznacionalni mehanizmi za posredovanje. O tem bomo pripravili študijo, bomo pa nacionalnim organom podali tudi priporočila v zvezi s ključnimi koncepti, ki veljajo na področju trgovine za ljudmi. Bi vas pa rada opozorila na nekaj, kajte vedno znova smo priča temu, da imamo neko košarico prisilnega dela trgovine z ljudmi, sodobnega suženstva, verjetno sem še kaj spustila, delo otrok in tako naprej. Vse mečemo v isto košaro zelo prikladno je, če smo politiki ali novinari, da to počnemo. Je pa to zelo neprimerno za žrtve, ki nimajo potem ustrezne pravne zaščite. Imamo protokol iz Palerma, imamo direktivo, to so orodja, s katerimi lahko pomagamo žrtvam. Do žrtev moramo biti odgovorni, uporabljati moramo pravne in ustrezne termine. Zato so države prosile, da razjasnimo te ključne koncepte. Evropski parlament je pozval, da okrepimo sodelovanje, tudi ko gre za zonanjo razsežnost tega pojava. Izdali bomo tudi seznam prednostnih ukrepov skupa s službo za zonanje delovanje. Na zahtevo tudi računskega sodišča smo to pripravili. Pripravili bomo tudi ukrepe znotraj agende za trajnostni razvoj do leta 2040. Naj vas še enkrat opozorim, da je postalo zelo modno razmišljati o enem od ciljev z področja trajnostnega razvoja, ki je vezan naprimer na prisilno delo. Usredotočamo se na ta trajnostni cilj, ampak trije trajnostni cilji se nanašajo na trgovino z ljudmi. 80 odstotkov žrtev, ženski in otrok, obravnavamo v okviru trajnost, cilja z področja trajnostnega razvoja, ki ga nekoliko zanemarjamo. Komisija se tega loteva prednostno. Želimo si, da bi izpolnili vse tri cilje z področja trajnostnega razvoja, ki se nanaša na boja proti trgovini z ljudmi v vseh oblikah. Želimo spodbujati tudi agencije na področju PNZ-ja, da bodo bolj učinkovito delovale na področju boja proti trgovini. Bili smo inovativni, leta 2011 so zadevne agencije podpisale skupno izjavo. Osupljivo dobro delo so opravile, agencije dobro sodelujejo, želimo si, da bi več agencij sodelovalo na tem področju. Delali bomo tudi z pobudo Spotlight Združenih narodov Evropske unije. Namreč problem je ta trgovina z ljudmi, zlasti za ženskami in deklicami. Ne bom se osredotočala na ostale dejavnosti, ki sodijo v zunanjo razsežnost, lahko pa pomirim odbor FAM. To so ukrepi, ki se nanašajo neposredno tudi na enakopravnost med spoloma v kontekstu zunanje razsežnosti. Istočasno pa vemo, da bi se morali bolje seznaniti s trgovino, bolje moramo razumeti ta pojem, objavili bomo študijo, ne zgolj glede gospodarskih stroškov, ki so res astronomsko visoki, praktično spoh ne vemo, kam gredo vsi ti dobički. Preveriti je treba tudi družbeni in človeški vidik, kakšne stroške nosimo na tem področju. V eni od resolucij ste tudi pozvali, da pripravimo študijo o pristopu Evropske unije na področju boja proti trgovini z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja. Želimo si, da bi države članice med seboj delile najboljše prakse. Zdaj pa počasi zaključujem. Objavili bomo tudi naslednje poročilo o napredku skladno s členom 20 direktive. Države članice, koordinatorju, torej meni, posredujejo nacionalna poročila, mi pa potem pripravimo skupno poročilo na evropski ravni. Pripravili bomo tudi podatke s tem v zvezi. Hvala lepa vsem državam članicam, ki ste nam posredovali nacionalna poročila in podatke. Potem pa bomo seveda pripravili tudi kampanjo osveščanja na evropski ravni v zvezi s trgovino z ljudmi. Zajeli bomo vse relevantne deležnike, pri čemer bomo podprli tudi cilje na področju boja proti trgovini različne programe komisije, bomo zato uporabili in tudi druge prednostne naloge, ki jih financiramo. Tega smo se v preteklosti že obsežno lotevali, z delom bomo nadaljevali, ker želimo spoštovati zaveze, ki smo jih podali. Gre za prečno področje, treba je poskrbeti za boljše usklajevanje med posameznimi politikami. Preverili bomo, kaj lahko še storimo z vidika azila, z vidika varnosti, z vidika raziskav, pravosodja, predpristopne pomoči, mobilnosti, razvoja in tako naprej in tako dalje. To je torej nekaj, s čimer se ukvarjamo in s čimer se bomo še ukvarjali. Naj zaključim, še 10 sekund. Najbolj pomembno delo, ki ga moramo praviti, pa se nanaša na spremljanje izvajanja evropske zakonodaje. Vedno znova pravim, imamo odlično zakonodajo, tudi vaš parlament je v veliki meri zaslužen za inovativno pristop, ki smo ga obrali pri tej zakonodaji, ampak zelo malo bomo dosegli, če se ta zakonodaja ne bo izvajala. Tako da je ključna naloga komisije ravno to izvajanje. Na tem trenutno delamo, ne bomo oklevali, sprejeli bomo vse potrebne ukrepe, ki jih imamo na voljo, zato da zagotovimo izvajanje. Najlepša hvala za pozornost in za vaš čas. Najlepša hvala koordinatorki. Evropske unije za odpravo trgovine. Kolegice in kolegi, ob 12. imamo glasovanje v zvezi z Evropsko odredbo zaščiti, kar je skoraj da trapasto, glede na to, da imamo zdaj tako malo časa za razpravo. Res je zelo frustrirajoče, da moramo razpravo o tem pomembnem vprašanju tako skrš, skrajšati. Za dve minuti vsa, gospa Krstin Vodalon. Merci beaucoup, madame. Je suis là. Merci beaucoup, madame. Hvala, gospa, za to predstavitev. Eh, predstavitev je prinesla veliko novih informacij. Imamo direktivo o boju proti trgovini z ljudmi in ta se mora začeti izvajati v vseh državah članicah. Eh, s tem ste vi tudi zaključili svoj prispevek. Je januarja smo v Strasburu eh, imeli komisarja Avramopolusa in rekel je, da službe komisije trenutno proučujejo prenos direktive. In to moramo spremljati eh, kar najstrožje. Eh, tudi sankcije so potrebne, če eh, se ugotovijo kršitve oziroma neizvajanje. Države morajo sodelovati med seboj in z Evropsko unijo. Kot ste rekli, so s tem povezane milijarde dobička za trgovce z ljudmi in sledenje temu dobičku je že prvi korak. Od komisije zahtevamo tudi Evropsko strategijo po letu 2016 Strinjam se z izjavami na tem področju, ampak to nima iste vrednosti kot strategija. Eh, situacija se slabša, tako da mora to postati res eh, prva prednostna naloga. Um, uradne številke podcenjujejo dejansko situacijo, tudi to ste povedali. In zato potrebujemo harmonizacijo definicij in pa kazalnikov. Pa še eh, par komentarjev. Uh, žrtve morajo dobiti eh, dovoljenje za bivanje. Eh, tukaj eh, imam v mislih predvsem ženske in deklice migrantke. Poleg tega je treba ugotoviti tudi povezavo z trgovino z ljudmi, spolnim izkoriščanjem in drugimi kaznjivimi dejanji. Ehm, ljudje bi morali dostopati do naših meja na varen eh, način, ne pa tako, da so izpostavljeni eh, različnim kaznjivim dejanjem, tudi spolnim zlorabam. V Franciji imamo eh, center, kjer so zbrane ženske ki so vse utrpele spolne zlorabe na poti v Evropo. In tukaj res moramo nekaj narediti. Potem nevladne organizacije te spremljajo uh, žrtve včasih. Uh, so te žrtve izpostavljene tudi um, različnim sodnim postopkom in tudi pri tem jih je treba zaščititi. Hvala, gospa Vozenberg. Hvala. Najprej želim čestitati gospe Vasiljandu za zelo pomembno delo, ki ga je upravljala v teh letih. Obiskovala je tako države članice Evropske unije kot tretje države in vse čas eh, povečevala ozaveščenost o tem področju. To je eh, področje, ki zadeva tako delo odbora Libe kot odbora FAN. Sama sem članica obeh in pogosto razpravljamo o tem. Ampak zdaj smo na točki, ko ne moremo reči, da smo v preteklosti učinkovito postopali, da smo dosegli rezultate, kajti eh, ta pojav se širi in eh, pravzaprav eh, smo mi pri reševanju tega vprašanja nazadovali. Najprej bi morali pogledati, kako bi lahko harmonizirali zakonodaj držav članic na tem področju, tako da se bomo na enoten način zoprstavili temu problemu. To je povezano tudi z obravnavo rezultatov. Eh, pri delu pa moramo biti seveda proaktivni. To pomeni, da bodo države članice morale eh, bolje organizirati svoje delo, si bolje izmenjevati informacije, eh, kar se tiče uveščevalnih in varnostnih služb pa tudi na področju kibernetske kriminalitete, kajti eh, temu zaenkrat nismo posvetili dovolj pozornosti. Ko uh, govorimo o pranju denarja, s katerim se financirajo te organizacije tihotapcev, pa to poteka predvsem prek interneta. In na tem področju ter v eh, državah članicah, ki imajo napredne enote za boj proti kibernetskemu kriminalu, lahko nekaj naredimo in te države lahko pomagajo tudi drugim. Potrebujemo vse evropsko kampanjo za ozaveščanje eh, po EU, za ozaveščanje v državah članicah. Pomembno pa je seveda tudi sodelovanje s tretjimi državami. Eh, tematika priseljevanja je tudi tam pereča in eh, imamo kar nekaj problemov povezanih s tem, predvsem gre za spolno izkoriščanje. Najpogostejše žrtve tukaj so ženske, eh, v manjši meri tudi eh, moški in fantje. Koordinacija vlad držav članic ter ustreznih služb in organov in naše lastno sodelovanje, ko gre za zakonodajno plat, samo eh, s takimi povezavami se bomo lahko zoprstavili temu problemu. Hvala. Gospod Weidenholzer, izvolite. Hvala lepa. Mislim, da bi morali te teme nameniti veliko več pozornosti. Zanima me, kako bi lahko poskrbeli, da bodo te informacije na voljo širši javnosti. Ne gre samo za to, da mi tukaj prisluhnemo številkam, zadeve morajo biti bolj poznane, zato da bodo ljudje vedeli, zakaj gre. Imam še eno vprašanje, zanima me, kako ocenjujete zaprtje balkanske poti s tem v zvezi? Ali je zdaj trgovanje z ljudmi manj? Kaj se je zgodilo? Thank you, Thank you, Joe. And... Hvala, Jozef. Gospa Jimenez Beserili, izvolite za dve minuti bom skušala biti še krajša, ker se nam res mudi. No, najprej želim predvsem iz srca čestitati gospe Vasiljadu za njen pogum, za njeno predanost in dejanski resničen trud, ki ga je pokazala in ga še kaže. Zelo dobro jo poznam eh, in strinjam se tudi z njeno frustracijo, da Eh, je pogosto preveč eh, birokracije, države so pasivne, ne zagotavljajo podatkov in tudi ne izpolnjujejo priporočil. To, kar ste na koncu povedali, je zelo pomembno. Lahko imamo dobro zakonodajo o žrtvah, eh, potem pa ni ustreznega izvajanja. Eh, ni informacij, teh informacij ne poznajo ne policisti, ne žrtve, ne ljudje, ki pridejo z žrtvami v stik. In uh, njim bi morali pomagati. Uh, imeli bomo glasovanje o podobni temi. Zdaj le ob 12. No, bom zaključila. Žrtve so vse enake, nobena uh, ni več vredna kot druga. Vse imajo čustva, nimajo pa vse enakih potreb in ne moremo zato vseh žrtev metati v isti koš. Ni isto, če je nekdo žrtev terorizma ali žrtev spolnega izkoriščanja ali pa trgovine z ljudmi. E, te ljudje potrebujejo različne vrste zaščite in to je zelo pomembno vedeti, kaj ti države vse mečejo v isti koš in na koncu žrtve ne prejmejo ustrezne pomoči. Hvala. Gospod Lopes Aguilar, izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala gospa Visiljadu, hvala za vaše delo in pa tudi za to predstavitev o tako občutljivi temi. Dve vprašanje imam. Vsi vemo, da je pomembno izvajati zakonodajo. Um, Evropski parlament sodeluje pri pripravi tudi kazenske zakonodaje in pomembno je zagotoviti, da se doseže dejanski vpliv in učinke v realnosti treba pa je zato tudi natančno poznati, kakšna je razsežnost trgovine z ljudmi, predvsem za namene spolnega izkoriščanja znotraj Evropske unije. Uh, vedeti moramo, kako je to zakorenjeno v državah članicah, ali mi zagotavljamo ustrezne informacije v zvezi s tem, ali uh, poznamo, kje je locirana mafija, ki trguje z ljudmi. Uh, Eh, naprimer v Španiji tega ogromno, v Italiji prav tako, ampak ali vemo, kakšna je dejansko razsežnost eh, tega problema. Drugič pa, ali poznamo tudi eh, geografsko porazdelitev dobrih praks. Naprimer, žvižgači v takšnih primerjih, v, takšnih, v takšnem boju na kazenskem področju proti trgovini z ljudmi? Ali jim zagotavljamo zaščito, pravno zaščito, državljanstvo in eh, podobno? Eh, to so ljudje, ki izpostavljajo eh, ta vprašanja in treba bi jih bilo zaščititi. Zanima me, ali imamo kakšno geografsko idejo o tem, kakšn, kako je to vprašanje urejeno po Evropi. Hvala, pa še gospa, gospa Kienge za zaključek. Grazie. Hvala lepa, Klod. Tudi sama bi želela povdariti par vprašanj. Gre za zelo pomembno temo, ki bi jo morali prednostno obravnavati. Tako kot številni ostali kolegi, ki so se oglasili pred menoj, tudi sama menim, da je najbolj pomembno to, da imamo na voljo jasne, zanesljive podatke glede vseh oblik nasilja. Ko gre za spolno nasilje, nasilje na delu, Podatek, ki ga pogosto nimamo na voljo, pa je vezan na trgovino z organi. Što številne ženske in otroci pridejo v Evropo brez ledvice, brez čez kakšnega drugega organa, zato bi morali res poročati o vseh oblikah izkoriščanja ljudi. Še posebej pri mladoletnikih se ti pojavi dogajajo posem neopazno. Potem je pa tu še vprašanje financiranja vsem centrom in skupinam za boj proti nasilju in ki pomagajo žrtvam, bi morali zagotoviti dovolj finančne podpore. Potrebujemo tudi sredstva za integracijske procese. Integracija je pomembna. Mi smo se ukvarjali najprej s sprejemom, danes pa bi bilo bolje, če bi se začeli zavedati, da je treba poskrbeti za integracijo žensk. Potem, ko smo jih sprejeli, jih moramo še integrirati, potrebujemo sredstva za to. Potem pa še dostop do vseh zdravstvenih storitev. Omeniti moram tudi spoštovanje kulture oseb. Pomembno je, ne vem, da zagotovimo boljše razumevanje. Etnopsihiatrija je zelo pomembna, naprimer, ko gre za spolno pohabljanje in tako naprej. To so zadeve, ki nam kar nekako uidejo. Potrebujemo več informacij s tem v zvezi in potrebujemo tudi ustrezne instrumente, da se bomo temu zaprstavili. Rada bi še nekaj povdarila. Naprimer, ženske, ki. prijavijo nasilje, ki so mu izpostavljene, bi morale imeti možnost, da dobijo humanitarni vizum skladno z 18. členom listine. Italija to že zagotavlja. Pravite, tu bi morali imeti vrednostno verigo, ki bi bila prosta kakršnih koli elementov trgovine z ljudmi. Potrebujemo ustrezne kampanje osveščanja v sodelovanju z državami izvora, odkudar prihajajo ženske. Kultura je zelo pomembna, zato bi morali res bolj podarjati kulturo in izobraževanje. Hvala. Okay. You, Cecil. I, I... Hvala, Cecil. Opravičujem se vsem kolegom, hm, če sem bil tako strok pri dodeljevanju časa pri tej pomembni temi. Ana, samo eno minuto, ker moramo uh, začeti z glasovanjem. Hvala. Prejšnji teden je mreža, uh, ki so jo vodili dva moška in ena ženska, bila odkrita na portugalskem. 36 uh, eh, žensk je bilo vključenih uh, iz različnih držav, predvsem pa iz Nigerije. In izkazalo se je, da so vključene v prisiljeno prostitucijo in da niso bile zaščitene pri spolnih odnosih. Uh, imeli so jih v ujetništvu in uh, bile so večkrat posiljene. Tu je bila mreža, ki je bila razširjena po vsej državi v različnih mestih. Uh, so pa delovali tudi v Španiji, Luksemburgu, Franciji, Italiji, Gvineji, Bissau in Senegalu. In očitno je šlo za res eh, pravo kriminalno združbo. Gospod Vasiljadu, eh, sprašujem, v kolikšni meri gre za tihotapljenje z ljudmi iz eh, Libije, Turčije, ali se to upošteva tudi pri vašem delu. Dragi kolegi, Prišli ste na glasovanje ob 12, ampak eh, približno 5 minut bomo zamudili eh, z glasovanjem. Pri nas eh, je gospa Vasiljadu, zdaj je tudi občinstva veliko. In prosim vas, gospa Vasiljadu, če lahko odgovorite na ta vprašanja v približno 5 minutah. Vemo, da bi lahko govorili dlje, ampak prosim, če se osredotočite na ključne točke. Hvala kratka bom. Kar se tiče podatkov, naj povzamem vse vaše komentarje. Podatki so odvisni od eh, tega, kaj sporočijo države članice. Eh, ocene me zelo strašijo oziroma eh, teh ocen včasih tudi ni. Europol, Eurojust in Eurostat ne pripravljajo ocen, zato zaupam številkam, ki so pred nami. Ni pa dovolj identifikacije žrtev. Vsekakor to potrebujemo za izkoriščanje na delovnem mestu, spolno izkoriščanje za eh, organe in tako naprej. Gre za organiziran kriminal in tega ne smemo pozabiti. Eh, imamo direktivo iz eh, leta 2004 potem. Eh, direktiva o dovoljenju za bivanje za žrtve um, trgovine z ljudmi. Naše raziskave kažejo, da se te direktive ne uporabljajo. Potem imamo poročilo iz leta 2011 o dodatni pomoči za žrtve, ampak spet se to ne uporablja dovolj. Problem ni toliko zakonodaja kot izvajanje zakonodaje. Še nekaj o kibernetskem kriminalu bi rada povedala. Eh, nas to zelo skrbi, zelo smo pozorni in previdni in eh, pri tem tudi sodelujemo z Europolom. Eh, veliko držav smo že obiskali, izvajamo obiske, v Italiji smo bili v Grči, Romuniji in povsod spodbujamo uporabo skupnih preiskovalnih enot. Uporabljamo podatke Europola, ker tudi države na tem področju ne zagotavljajo dovolj podatkov. Res je pomembno obravnavati žrtve v Evropski uniji in veseli me, da ste številni med vami to poudarili. Tudi v našem poročilu o napredku se bo to pojavilo, tam opredeljujemo najboljše prakse iz držav članic, razpravljamo o zaščiti za žvižgače. Kar pa se tiče um, ozaveščanja, naj povem, da je najpomembnejše delo nas vseh, da ljudi obveščamo o tem, da jih informiramo. Eh, žal mi je, če nisem odgovorila na vsa vprašanja. Eh, ne gre za nespoštovanje vaših vprašanj, ampak predvsem za to, da nam zmanjkuje časa. Hvala. Hvala, gospa Vasiljadu. Eh, kot ste lahko videli, zelo cenimo delo vas in vaše ekipe in povabili vas bomo še kdaj v naš odbor. Hvala vsem kolegom, ki ste sodelovali pri tej pomembni razpravi. Zdaj pa bomo začeli z glasovanjem. Ste vsi pripravljeni? Monika je pripravljena že kakšnih deset minut. Sprašujem bolj ljudi v ozadju dvorane. Dobro. Gre za poročilo o izvajanju direktive o Evropski odredbi o zaščiti. Poročevalki sta gospa Soraja Post in gospa Jimenez Beseril. Soraje ni tukaj. Tereza, želiš ti besedo? Na kratko, prosim. Bom zelo kratka, da. Rada bi se samo zahvalila za skupno delo poročevalcem v senci. E, vsi so bili zelo pripravljeni za delo, e, vsi smo imeli v glavi iste ideje, e, pred očmi smo imeli predvsem žrtve, ljudi, ki trpijo, zdaj le smo se pogovarjali o žrtvah trgovine z ljudmi. Vsi smo šli v isto smer s poročevalci v senci, eh, zato se jim zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi sekretarijatu za njihovo delo. In eh, rekla bi, da je ta direktiva eh, takrat, ko je bila objavljena, prinesla veliko pričakovanj, ampak ni bila uspešna. Zato, ker ni bilo veliko odredb o zaščiti oziroma o prepovedi približevanja določenim ljudem. Zelo malo je bilo pravzaprav narejenega in ta direktiva ni bila uspešna. Zdaj pa smo skušali to urediti in popraviti. Eh, zagotoviti je treba informacije, da bodo ehm, žrtve informirane, policija, sodniki, vsi morajo biti informirani in skupaj delati za to, da se izboljša zaščita žrtev. E, mislimo, da bomo e, s tem današnjim glasovanjem poslali močan signal komisiji in e, dosegli tudi to, da bo v prihodnosti več statistik in da bodo na voljo boljše informacije. Hvala. Hvala, Teresa. Gremo kar na prvi kompromis. A, glasujemo. Oziroma kompromis 8, se upravičujem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 57. Eh, Glasujemo. Close. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 58. Glasujemo. Oziroma o tem ne bomo glasovali. Oprostite. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 10, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 68, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 69, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno 72 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 74 eh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 80 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 82 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 84 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 11 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 85 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 86 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 87 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 88 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis 12 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 95 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 13 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 99 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 14, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 102, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 102 in 103 skupaj. Glasujemo še vedno. Konec glasovanja zavrnjeno. Kvorum iz 15 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 16 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 114 glasujemo. Konec glasovanja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 predlog spremembe 123 eh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 124 in 125, ki sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 126 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 127 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 128 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 129 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 20 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremenil 132 in 133, ki sta identična. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 134 in 135 spet identično glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 136 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 137 in 138 identično glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 136. 139 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 21 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 144 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 145. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 146. Glasujemo. Ne, ta postane brezpredmeten. 147. Glasujemo. Predlog spremembe 147. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 149 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 151 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 22, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 23, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 162 in 163 identično, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 165. Glasujemo. 165. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 167. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 168. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 24 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 25 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 173 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 174 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 175 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 176 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 177 in 178 sta identična in 179 je tudi identičen, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 180 in 181 sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 182 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 183 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto eh, navedbe, predlog spremembe 1 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 2 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Glasujemo. Um, Samo nakažite, kako glasujete, prosim. Predlog spremembe 3. Končujemo glasovanje. 3, konec glasovanja. O tem zdaj glasujemo. Še vedno smo pri predlogu spremembe 3, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4, glasujemo. No, malo razburjenja tudi ne škodi. Sprejeto. Predlog spremembe 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Še uvodne izjave. Predlog spremembe 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 8 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 15 glasujemo, oziroma ne, se popravlja predsednik, eh, predlog spremembe 14 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 15 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 3 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 4 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 5 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 6 glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 44. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 45. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 47. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis sedem, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 50. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 52. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto pa še končno glasovanje, elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 54 za, 6 proti, 1 vzdržan glas. Čestitke. Eh, gospe Veseril in gospe Post. Eh, s tem je konec eh, glasovanja. Spet se bomo srečali ob pol treh popovdne na sestanku o globalnem svežnju.